Več tem smo zaključili z prispevki, zdaj pa se bo odzval komisar Han. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija ponovno pozdravlja s prijetje resolucije v Bosni in Hercegovini. In še enkrat bi čestital poročevalcu Predi za njegovo kakovostno poročilo. Prav tako bi se zahvalil vsem članom, ki so aktivno sodelovali v pripravi tega poročila in tudi v tej razpravi in pokazali resnični interes eh, za evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine. Komisija si bo zapomnila to resolucijo in bo upoštevala predloge Evropskega parlamenta, tudi tiste, ki so bili izraženi danes. Še posebej se strinjamo s parlamentom, da bi morali šim preoblikovati vlado na osnovi izidov volitev iz oktobra 2018. Temu morajo slediti nujne reforme, ki bodo v Bosno in Hercegovino pripeljali bliže Evropske unije. Eh, to pravim na osnovi komisijskega mnenja glede eh, vloge Bosne in Hercegovine mm, za članstvo v Evropski uniji. Pričakujemo še odgovore na dodatna vprašanja komisije. Slišal sem tudi poziv Bosni in Hercegovini, da zagotovite delovanje asociacijskega sporozuma v Evropski uniji skladu z določili tega sporazuma. To vprašanje bom izpostavil tudi v pogovorih z vodstvom Bosne in Hercegovine. Komisija bo razmislila o reviziji stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma z Bosno in Hercegovino v prihodnosti. Naj na koncu povem, da si bo komisija še naprej s vsemi močmi prizadevala spremljati Bosno in Hercegovino na poti v Evropsko unijo. kar vključuje to, kar so povedali gospa Maritič in drugi, in sicer, da je treba ustvariti nove priložnosti v obliki programov in financiranja. Seveda bo komisija v naslednjih mesecih informirala Evropski parlament glede nadaljnega dogajanja v Bosni in Hercegovini. Še enkrat se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, gospod komisar Kan. Gospod Čamba ima besedo za svet. Hvala lepa. In naj še enkrat eh, izrazim hvaležnost za odlično delo poročevalca. Naj še sedem tudi za podporo v Evropskem parlamentu za to poročilo. Romunija je kot prioriteto postavila tudi prijateljstvo z eh, državami na Balkanu in želi si prizadevati in storiti vse, eh, da bi te države bile še bliže Evropske unije. To velja za vse države Zahodnega Balkana. Seveda pa morajo te države izpeljati eh, zahtevane reforme v primeru Bosne in Hercegovine. Se pojavlja nujnost eh, oblikovanja vlade in oblasti na vseh ravnih ter potreba po izvajanju reform. Vse to nam bo zelo pomagalo. Tudi sam načrtujem obisk v Sarajevo, rumunsko predsedstvo bo obiskalo vse države eh, Zahodnega Balkana. Eh, pred eh, ključno razpravo, ki bo junija v svetu, en od dogodkov rumunskega predsedstva bo, kako doseči spravo za preteklost. Eh, to je dogodek, ki se osredotoča na mladino v regiji. Eh, želi podariti, kako pomembno je mm, premostiti delitve iz preteklosti. To bo pomagalo regiji. Hvala lepa še enkrat za pozornost. Hvala lepa, minister Čamba. Zdaj pa še poročevalec, gospod Prijeda, za dve minuti. Hvala predsedujoče, gospod komisar, gospod minister. Začel bi z predlogom ministr Čambe. To je odlična pobuda, da bi delali z mladimi, da bi z njimi govorili o Evropi in da bi tako prišli do sprave. Danes smo videli, da je razprava o Bosni šla o vse smeri. Gospod iz Združnega kraljestva je govoril o zvezdnih stezah kolega tam zgoraj je govoril o NATO in o Solunu. In eh, če že govorimo o strateških potezah, bi lahko govorili o Pirinejih in Kitajcih, naprimer. Zakaj je tisto pristanišče zdaj v rokah Kitajcev? To je država, ki je evropska država. 95 odstotkov Hrvatov v Bosni in Hercegovini so evropski državljani. Veliko je tudi evropskih poslancev, ki so blizu Bosni in Hercegovini, ampak lepo bi bilo, če bi Hrvati mislili tudi na koga drugega, ne samo na Hrvate. Tako bi res podprli integracijo ko bodo govorili tudi o drugih, ne samo o Hrvatih, ki so že državljani Evropske unije, bodo res pripomogli k integraciji. Socialisti in liberalci, tudi vi bi lahko delali na tem, da bi stranke v Bosni in Hercegovini vključili v vaše mreže. ELS je prisotna tam, socialisti, liberalci pa ne. Kako jim boste pomagali, če nimate stikov z njimi, če ne sodelujete s prijatelji na terenu? Vem, da to ni preprosto, ampak če želite res pomagati Bosni in Hercegovini, da postane evropska država, je treba od besed preiti k dejanjem. Najlepša hvala za vašo pozornost. Torej, Najlepša hvala, gospod poročevalec Preda. S tem je razprava zaključena in glasovanje bo potekalo jutri. Prekidili bomo zasedanje za dve minuti, potem pa bomo nadaljevali z razpravo o prihodnosti Evrope. Il presidente. Gospod predsednik. signor presidente gospod predsednik vlade Italije, hvala lepa, da ste sprejeli povabilo Evropskega parlamenta, da predstavite vizijo prihodnosti Evrope italijanske vlade. Italija je ena izmed ustanovnih članic Evropske unije in zelo veseli smo, da lahko danes imamo z vami razpravo na to temo, ki zadeva več kot eh, polovico milijarde državljanov. Razpravljamo o temah, ki so zelo pomembne za naše državljane. Želimo biti v demokratičnem srcu Evrope. Smo edina inštitucija, ki so jo izvolili neposredno državljani Evropske unije. In Borili smo se za to, da bi prišlo do okrepitve evropskega proračuna eh, in eh, sicer eh, na nič cela tri odstotka. Poleg tega smo se močno borili tudi kar zadeva priseljevanje. Evropska unija želi rešiti tudi oziroma prispevati k rešitvi problemov v Afriki, prispe, prizadevamo si tudi na področju beguncev. Evropski parlament je pripravil predlog, ki je sedaj na mizi sveta in prosimo vas, da ste protagonisti pri sprejemu besedila ki eh, bi lahko pripomoglo k omilitvi situacije, predvsem v državah na jugu oziroma v tistih državah, ki so najbolj obremenjene zaradi priseljevanja. Kar zadeva Brexit, Evropski parlament ustraja pri zaščiti državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v Bruslu in druge v Evropski uniji. Poleg tega želimo zagotoviti dovolj sredstev, da bi lahko zagotovili rast in pa obnovitev infrastrukture, poleg tega pa smo tudi za skupno obrambno politiko. Pred nedavnim smo zahtevali od držav članic, da priznajo gospoda Guaida kot eh, začasnega predsednika Venezuele. In še zadnja točka, kar zadeva parlament, in to vem, da je tudi del programa vaše vlade, želimo Evropski parlament, ki bo imel močnejšo ulogo, ki bo ukrepil zakonodajno moč vseh parlamentov v Evropski uniji. In želimo, da bi lahko polnopravno izvajali naše pristojnosti. Sedaj pa vam dajem besedo, da spregovorite o prihodnosti Evrope. Eh, Lahko se prijavite k besedi, če želite spregovoriti v razpravi z predsednikom italijanske vlade, takoj ko bo ta zaključil svoj govor, seveda. Spoštovani predsednik Tajani, spoštovani podpredsednik Katajnen, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje, zares mi je v veliko čast, da sem lahko danes tukaj z vami. To pravim povsem iskreno. Skupaj se bomo pogovarjali o prihodnosti Evrope in predstavil bom vizijo italijanske vlade. Imamo odgovornost za prihodnost našega kontinenta. Ob tem naj spomnim na Antonija Megalicija, ki je bil Italijan zaljubljen v Evropo in uh, pred dvema mesecema je izgubil življenje tukaj v Strasburgu zaradi terorizma. V globaliziranem svetu je gospodarstvo prevzelo vodilno ulogo, ima večjo težo kot eh, politika in vpliva na vsa področja življenja. To pa seveda močno vpliva tudi na naše državljane. Zaradi tega si moramo zastaviti tudi vprašanje, kakšno vlogo lahko igra pri tem Evropska unija. Države članice same se ne morejo odzvati na zapletene globalne izzive. Vsi moramo priznati, da se je Evropska unija znašla v izjemno kritičnem položaju. Evropski projekt je izgubil svoj zagon. Zapletena zgodovinska situacija predstavlja velik izziv tudi za predstavnike evropskih inštitucij. Potrebno se bo soočiti z izjemno pomembnimi temami. To se je že večkrat zgodilo tudi v preteklosti. Pokazati moramo skupno moč, prevzeti skupno odgovornost. Naša naloga je, da ponovno zaženemo evropski projekt, da ponovno vzpostavimo verodostojnost evropskega projekta, tako da bi okrepili učinkovitost tega projekta, da bi ga približali našim državljanom. Izzivi so novi in zapleteni in zahtevajo tudi ustrezno vizijo in pa ščepec kreativnosti. Pomembna je tudi naša vloga v svetu. Odgovoriti moramo na številna vprašanja. In to so povsem smiselna vprašanja. Kakšno Evropo si želimo? Kakšno Evropo potrebujemo? Kako gledamo sami na se in kako se predstavljamo? To so vprašanja, ki se jim bo treba posvetiti in eh, vprašanje, na katera moramo najti odgovore. Kaj ti smo na sedežu Evropskega parlamenta, inštitucije, ki jo volijo neposredno državljani Evropske unije? Smo v inštituciji, ki predstavlja suverenost Evropske unije. Predvsem eh, moramo biti predstavniki enega naroda, evropskega naroda. Z integracijo smo postali enoten narod, narod skupne usode. Seveda pa je prišlo do izjemnega napredka. Zgodovina Evrope je bila zaznamovana z številnimi nasproti in razdelitvami. Gre za različne identitete, za različne kulture, za različne jezike. Kljub temu pa je prišlo do kulturnega in eh, pravosodnega povezovanja do povezovanja izobraževalnih sistemov, do političnega eh, povezovanja. Vedno več pristojnosti smo z ravni držav članic prenesli na raven Evropske unije. Omogočili smo državljanom Evropske unije, da se lahko šolajo povsod v Evropski uniji. Spostavili smo enotno pravosodno območje. Zagotovili smo prosti pretok oseb, poleg prostega pretoka blaga in proizvodov. To je bilo ključnega pomena v evropski integraciji, v evropskem povezovanju. Kljub temu pa je prišlo tudi do okrepitve sovraštva, do populizma konec 19. in v začetku 20. stoletja. Evropejci, še prav posebej mlajši evropejci, se ne želijo odreči eh, tej svobodi gibanja in sicer zaradi tega, ker so odraščali v eh, tem duhu odraščali so z nečim, česar prejšnje generacije sploh niso poznale. Seznanili so se lahko z različnimi kulturami. Na različne načine so lahko sodelovali v skupnem projektu. Poleg tega pa je razvoj evropskega naroda zaznamoval tudi pravosodni razvoj pravosodje je igralo ključno vlogo v preteklih letih pri razvoju evropskega demosa. Prišlo je do pomembnih odločitev Evropskega sodišča in pa Evropskega sodišča za človekove pravice v tesnem sodelovanju z nacionalnimi ustavnimi sodišči na tak način je nastal pravosodni sistem Evropske unije, v katerem se lahko državljani prepoznajo in v katerem lahko zahtevajo zaščito. Na ta način so zaščitene temeljne pravice posameznikov. Ob popolnem upoštevanju različnih uh, ustanovnih kultur. Vse to je zapisano v pravosodno dediščino Evropske unije in predstavlja velik napredek. Napredek, ki ga moramo ohraniti še prav posebej zaradi vpliva na občutek pripadnosti Evropski uniji, na občutek pripadnosti narodu gre za pripadnost enakemu pravosodnemu sistemu. Kljub temu pa še nismo povsem razvili koncepta evropskega naroda. Nismo še razvili koncepta, ki bi presegel vsakršno retoriko in ki bi predstavljal pravi evropski demos. Od leta 1989 naprej nam je manjkala prava politična vizija Evropske unije. Dolgoročna vizija, ki bi bila usmerjena v prihodnost in brez katere se politični projekt ne more razvijati. Manjkal nam je preroški zagon, ki so ga poznali pomembni akteri po koncu druge svetovne vojne. V zadnjih 30 letih nam je manjkala ta politična vizija in zaradi tega smo se osredotočili zgolj na gospodarsko dimenzijo. Predvsem je šlo za uresničevanje liberalističnih težen. Šlo je za večjo liberalizacijo na temeljnih gospodarskih področjih to je povzročilo pomankljivosti pri zagotavljanju blaginje in zaradi tega se je ukrepilo bogatstvo, hkrati pa se je pojavilo tudi več priložnosti. Vendar pa je to povzročilo tudi več neenakosti. Prišlo je do nastanka državnega dolga in do visoke z namenom, da bi omejili visoko inflacijo skupne valute. Vse to je katastrofalno vplivalo na socialne zadeve. Namesto, da bi se posvečali pravi politiki, smo se osredotočali na hladno birokracijo. Tako smo izgubili stik z našimi državljani in razdalja med Brusljem in pa obrobnimi območji se je vedno bolj povečevala. Na ta način smo izgubili verodostojnost in v očeh državljanov Evropske unije je Evropska unija postala oddaljena. Ana Želunka, politologinja, je dejala, da je Evropska unija postala le sinonim eh, za nerazumljive in zapletene mednarodne dogovore in procese. državljani kažejo svoj odnos do tako imenovane elite. In to jasno kaže, da nismo upravili svoje naloge. Smo pred pomembnim preobratom v Združeni Evropi. Čakajo nas temeljne odločitve za prihodnost. Evropski narod. ki se opira na zgodovino Evropske unije, zahteva, da mu končno prisluhnemo, zahteva, da končno spremenimo način dela in da poskrbimo za novo perspektivo. To je dragocena priložnost, da nadoknadimo zamojeno, da izboljšamo odnos med eh, vodilnimi in pa med državljani. V nasprotnem primeru bo prišlo do propada sveta, ki ga poznamo. Ne smemo imeti, ne sme nas biti strah konflikta, pokazati moramo, da smo sposobni upravljati. Ne smemo zagovarjati sterilne demokracije, ravno nasprotno. Omogočiti moramo razvoj konfliktov, omogočiti moramo izražanje nesoglasja. Če tudi se bomo zaradi tega morali odreči določeni varnosti. Model razvoja in rosti več ne ustreza novim izzivom. Ne zadovoljuje osiromašenih množic, osiromašene družbe. Občutki, ki smo jih dolgo zanemarjali, lahko vodijo v upor, v nepredvidljivost, kar kažejo dogodki v številnih evropskih državah. V 21. stoletju potrebujemo radikalne spremembe. Radikalne spremembe projekta, ki je zaznamoval našo zgodovino v preteklih 30 letih potrebujemo preobrat. Na nek način pa to pomeni vračanje k koreninam, k prvotnemu senu o Evropski uniji. Evropska unija mora poskrbeti za zagon, delovati mora v interesu državljanov in držav članic. Politika se naglo spreminja tudi na globalni ravni. Ravnotežja se nenehno spreminjajo. In nastajajo povsem nove mednarodne osi. V tem kontekstu nobena država članica sama ne more igrati odločilne vloge in zato potrebujemo enotno evropsko mnenje in tudi enoten evropski sedež v varnostnem svetu Združenih narodov. Evropska unija mora delovati usklajeno in govoriti z enotnim glasom. Evropska unija se mora enotno pogovarjati z svetom. Močna in ambiciozna Evropska unija je povezana Evropska unija in takšno unijo potrebujemo tudi v odnosu z ZDA kot sem povedal v svojem prvem prispevku v italijanskem parlamentu, verjamem v čezatlantske odnose. Nadaljevati moramo z sodelovanjem z Washingtonom in ohraniti strateške vezi, ki jih imamo z ZDA. Opreti se moramo na vse, kar nas povezuje, torej predvsem na vrednote in pa na načela. Premustiti moramo nesoglasje in nerazumevanje. Močna Evropa pa je pomembna tudi za pogovor z pomembnimi globalnimi deležniki. Rusija in Kitajska sta del vsake rešitve na mednarodni ravni, pa naj gre tukaj za tiste krize, ki so v naši soseščini ali pa za krize, ki se odvijajo dlje od Evropske unije. Evropska unija mora poskrbeti za dialog z Rusijo in z Kitajsko. Ne moremo se ograditi od teh dveh držav, ampak jih moramo skušati vključiti v naše pogovore. To je Evropa, ki jo potrebujemo. Seveda pa moramo nadaljevati tudi z razvojem obrambne politike. Potrebno je poskrbeti za strukturirano sodelovanje, za nadaljevanje peska in pa skupne obrambne politike. Skupna obrambna politika ni pomembna kot protivtež NATO, ampak lahko predstavlja pomembno dopolnilo NATO. Evropska unija mora ostati učinkovita in zagotoviti mora več varnosti svojim državljanom. Pri tem ne smemo pozabiti, da mora Evropska unija ohraniti tudi tesne vezi z Združenim kraljestvom in sicer tudi po brexitu. Če pa želimo ohraniti močno Evropsko unijo, moramo predvsem ohraniti solidarnost in pa sodelovanje med državami članicami. Priseljevanje in pa gospodarsko upravljanje sta dva velika izziva, ki zahtevata solidarnost v Evropi. Potrebna je sprememba perspektive in ne smemo dovoliti, da bi prišlo do delitve držav članic pri temeljnih temah v Evropski uniji. pomembno je tudi sodelovanje na dvostranski ravni. Napetosti, do katerih prihaja, in to smo videli tudi v preteklih dneh, ne pripomorejo k iskanju rešitev. Zmožnost sodelovanja bo zagotovila zagon evropskega projekta, ne pa delitve v Evropi. Zahvaljujoč tudi Italiji so se migracije znašle v središču pozornosti Evropske unije. Evropa se ne more več zgolj odzivati na tokove priseljencev. Najti mora stabilne in pa učinkovite rešitve. V tej pomembni dvorani ponavljam svoj poziv ki sem ga izrekel na vsakem neformalnem srečanju, na vsakem vrhunskem srečanju Evropskega sveta. Potrebno je izvesti zaključke sveta z 21. junija lanskega leta. Razviti moramo pravo strategijo za upravljanje migracij. In takšna prava strategija, mora poskrbeti za sodelovanje na različnih ravneh. V nasprotnem primeru ne bomo nikoli imeli nadzora nad sekundarnimi premiki priseljencev v Evropski uniji. Tisti, ki prispejo na obale Evropske unije, prispejo v Evropsko unijo. Nihče ni prišel v Evropo zato, da bi ostal na obali sredozemlja. Celotna Evropa je sredozemlje in to je načelo, na katerega ne smemo pozabiti, če se želimo pravilno soočiti z temo priseljevanja. Pa tudi v trenutku, ko je pod vprašanjem varnost celotne Evrope zaradi situacije v Libiji, zaradi situacije na Bližnjem vzhodu in na afriškem kontinentu. Italija se zauzema za pomembno vlogo sredozemlja v prihodnosti Evrope. Novembra sem obiskal Alžirijo. V Palermu organizirali, smo organizirali konferenco, bil sem v Libanonu pretekli teden, poleg tega sodelujem tudi z Marokom. To je torej strategija Italije in mislim, da lahko na ta način dinamično prispevamo k stabilizaciji številnih konfliktov. Pomembna je vloga Združenih narodov in pa Evropske unije. To je v interesu ne le Italije, ampak celotne Evrope. Evropa, če se ne osredotočimo zgolj na sredozemlje, se mora posvetiti tudi afriškemu kontinentu in ulaganjem v afriški kontinent. Sicer bomo migracije le začasno zaustavili, nikoli pa jih ne bomo povsem izkoreninili. Poleg tega tudi ne bomo mogli poskrbeti za vračanje priseljencev na afriški kontinent. Potrebno je torej podpirati razvoj afriškega kontinenta. Prizadevanja italijanske vlade v Afriki so v skladu z tem načelom. Osebno sem prepričan, da je to edina pravilna strategija. Zato sem obiskal tudi afriški rok. In sicer eh, sem obiskal Niger in Čad eh, sredi januarja. Evropska unija mora poskrbeti za nov pristop k problemom Afrike. Razviti mora nov model sodelovanja. Razviti je potrebno partnerstvo med enakopravnimi partnerji. Potrebno je ukrepiti odgovornost obeh strani. Ne moremo ostati ravnodušni, ko vidimo, da večina afriškega prebivalstva živi v revščini kljub vsem naravnim verom, ki jih imajo različne afriške države. Ne moremo ostati ravnodušni, da si veliko večino afriškega bogatstva razdeli nekaj podjetij, ki se sploh ne nahajajo na afriškem kontinentu ali pa da njihovo bogatstvo zaključi v eh, rokah zunanjih ulagateljev. Zahvaljujem se Žan-Klodu Junkerju za zastavljen cilj v povezavi z afriškim kontinentom. Ta cilj je še kako pomemben za našo prihodnost. In zato je potrebno zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Poleg tega pa moramo razviti nove oblike sodelovanja. Evropa mora pripraviti katalog najboljših praks in razviti model za res enakopravnega in pa trajnostnega sodelovanja. Potrebno je poskrbeti za upravljanje migracij. To je pojav, ki bo močno vplival na Evropo prihodnosti in zato je to pojav, ki ga moramo vključiti tudi v prihodni večletni finančni okvir. Evropska unija potrebuje instrumente in pa mehanizme na finančnem področju, ki bodo dovolj stabilni, da bodo omogočili ustrezen odziv na situacijo v državah izvora in pa tranzitnih državah. Evropska unija je namenila šest milijard evrov za sporazum z Turčijo. Skrbniški sklad Evropske unije za Afriko pa na voljo nima dovolj sredstev. Vsaj 500 milijonov evrov nam manjka v tem skrbniškem skladu. Z temi sredstvi se ne bomo mogli uspešno soočiti z pojavom priseljevanja. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno pomorsko politiko. Zagotoviti je potrebno dovolj sredstev za tako imenovano okrepljeno agencijo Frontex, poleg tega pa je potrebno pomagati tudi državam prvega prihoda. Migracijski tokovi se ne upravljajo sami. Zaradi tega so potrebna skupna prizadevanja. Kot je zaključil svet junija, je potrebno v to vključiti vseh 28 držav članic. Predlog reforme Dublinske uredbe, ki je bil odobren novembra 2017, je odvisen od pripravljenosti večine držav članic, da zagotovijo avtomatično solidarnost. V zaključkih sveta z dne 28. junija je govor, da, govora tudi o solidarnosti in pa o členu 80 o delovanju Evropske unije. Čas je za konkretno uresničitev teh zaključkov. Skupaj se moramo boriti tudi proti tihotapcem, ki prodajajo in izkoriščajo begunce. Ti predstavljajo grožnjo za našo varnost, hkrati pa sramoto za celotno človeštvo. Razviti moramo avtentično odgovornost in pa Evropo, ki spoštuje posameznike in ki zagotavlja lastno varnost. Solidarnost Evropske unije pa bo pomembna tudi pri zaokrožitvi gospodarske in pa monetarne unije, še prav posebej v trenutku, ko je zaradi globalnega dogajanja ogrožen gospodarski razvoj. To kažejo tudi brutodružbeni proizvodi držav članic. Italija in pa druge države Evrope z juga so prosile za delitev bremena. Potrebno pa se je odreči prekomerni varčnosti, zato da bomo lahko zagotovili razvoj. V zvezi z predlogom italijanskega proračuna smo dobili zahtevo za popravek, vendar je potrebno poskrbeti za to, da bomo lahko za tem proračunom zagotovili rast. Že zagotoviti želimo stabilno rast in boljšo prihodnost za naše državljane, predvsem za tiste, ki zaostajajo v razvoju. Hkrati pa je pomembno tudi uspodbujanje javnih ulaganj. Gospodarstvo je ključnega pomembna za naš kontinent. Gospodarsko upravljanje v Evropski uniji mora spoštovati načelo stabilnosti in pa načelo rasti. Zdi se, da tudi pobuda Junkerjeve komisije ne bo dovolj za zagon rasti, čeprav je ključnega pomena za javna ulaganja in za vzpodbujanje ulaganj v Evropski uniji. Kaj pa pomeni, da moramo preseči varčnost? To ne pomeni, da se moramo odreči finančni stabilnosti, ampak da moramo zagotoviti tudi trajnostni razvoj in pa socialno stabilnost. Veseli me, da je Jean-Claude Juncker dejal, da je bila varčnost v času grške krize morda pretirana. Številni menimo, da se bo Evropa v prihodnosti morala opravičiti za pomankanje ustrezne politike v odgovor na migracije in pa na upravljanje finančne politike. Evropa mora bolj vlagati v mlade, v inovacije, v razvoj. Vzpodbujati mora javna ulaganja, ki so namenjena razvoju teh ciljev. Zagotoviti mora stabilnost, finančno stabilnost, ki je ključnega pomena za razvoj našega kontinenta. Uravnotežen gospodarski in pa socialni razvoj temelji tudi na Maastrichtski pogodbi. To je potrdila tudi Lizbonska pogodba. Ampak načela te pogodbe deset let potem, ko je stopila v veljavo, še niso bila uresničena. Veliko je odvisno tudi od držav članic. Evropska komisija je sprejela številne pobude. 21. januar je pobudo sprejela Evroskupina. Vzpostavila je skupino na visoki ravni. In uh, sicer eh, z namenom uh, scheme uh, uh, eh, edi scheme uh, pokojninskega zavarovanja. S tem bi zaokrožili bančno unijo. Rešitve bo skušala najti skupina na visoki ravni. Potrebno pa je priznati tudi, da je sprememba bančnih pravil pomenila korak nazaj. In zatem smo ukran, o, ogrozili bančno stabilnost v Italiji in v Evropski uniji. Mastritska pogodba je zahtevala tudi spoštovanje načela konvergenčnosti 60 odstotkov bruto družbenega proizvoda v državah članicah, kar zadeva državni dolg. Ampak, kot kaže italijanski primer, smo imeli v tem sistemu velike pomankljivosti. Da bi se lahko soočili z temi problemi na učinkovitejši način, potrebujemo tudi instrumente skupnega financiranja na evropski ravni. Ti instrumenti nam morajo omogočiti, da se na uravnotežen način odzovemo na podobne dogodke v prihodnosti, pri tem pa moramo pokazati tudi solidarnost. Evropa se zdi utrujena in si premalo prizadeva, da bi postala bolj enakopravna in bolj solidarna. Ena izmed glavnih prioritet eh, mora biti boj proti brezposelnosti in pa zagotavljanje rasti. Zagotavljanje novih delovnih mest je najboljše sredstvo za boj proti nacionalizmu. Brezposelnost predvsem med mladimi se povečuje, še prav posebej v najbolj zapostavljenih območjih Evropske unije. Na ta način se razvijajo nacionalistične težnje in na to se ne moremo odzvati zgolj z nacionalnimi politikami ta odrinjena območja nasprotujejo evropski politiki. Na nacionalni ravni pa ne morejo pridobiti dovolj sredstev, da bi lahko dosegla konkreten napredek. Evropska unija mora zagotoviti večjo solidarnost tudi znotraj novega finančnega okvira nikako ne smemo pozabiti na to prioriteto, še prav posebej glede na izzive, s katerimi se Evropska unija srečuje in se bo srečevala. Zaradi tega potrebujemo ustrezno ravnotežje med novimi prioritetami, kot so migracije, rast, varnost, ulaganja in pa med tradicionalnimi politikami, kot eh, sta kohezijska politika ali pa kmetijska politika tudi tradicionalne politike morajo imeti ustrezno podporo, ker so ključnega pomena za prihodnost našega kontinenta. Še veliko več izzivov nas čaka. Prizadevati si moramo za vzpodbujanje bolj pravične mednarodne trgovine. Bolje moramo zaščititi naše potrošnike. Podpreti moramo vsakršno pobudo ki bi lahko prispevala k boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega mora Evropska unija igrati vodilno vlogo pri varstvu novih in pa starih pravic. To je še prav posebej pomembno v novem digitalnem obdobju, čeprav seveda pravice niso zaston. Evropska unija se mora soočiti z novimi hibridnimi grožnjami in tudi z kibernetskimi grožnjami. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, ključnega pomena je vprašanje, ki sem ga zastavil na samem začetku. Kakšno Evropo si želimo, kakšno Evropo potrebujemo, da bi lahko evropskim državljanom ponudili možnosti, ki se jih zaslužijo po 60 letih miru. Moj odgovor je še enkrat enak. Evropa mora biti blizu svojim državljanom. Evropa v 21. stoletju mora nadaljevati svojim projektom za državljane in z državljani. Pri tem Evropski parlament igra ključno vlogo. Njegove pristojnosti se morajo povečati, tako kar zadeva spremljanje, kakor tudi kar zadeva nadzor. To je edina inštitucija, ki ima demokratično verodostojnost. Zaradi tega mora parlament poskrbeti tudi za spoštovanje načela odgovornosti ze strani drugih inštitucij. Evropski parlament lahko igra odločilno vlogo tudi, ko gre za spremembe v Evropi. Po desetletjih, ki so jih zaznamovali zgodovinski dogodki potrebujemo okrepitev inštitucij, ki so neposredno demokratično izvoljene. Na ta način bomo lahko ukrepili verodostojnost evropskih inštitucij v očeh naših državljanov. Državljani v Evropsko unijo ne zaupajo, so nad Evropsko unijo razočarani. Zaradi tega je potrebno odgovoriti na njihovo zahtevo po spremembah. Italijanski državljani so razočarani zaradi tega, ker jim politiki niso znali zagotoviti odgovorov, ki so jih pričakovali. Enako pa velja tudi za evropsko raven. In to kaže, da moramo poskrbeti za konkretne spremembe. To najbolj dokazuje Brexit. Evropska unija je pokazala, da zna delovati strnjeno in enotno, da zna preseči politične razlike. To je dokazala v primeru Brexita in to je pojav brez primere. V prvi vrsti je potrebno zagotoviti pravice državljanov in zaščititi državljane pred negativnimi posledicami brexita. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci, delovati moramo pogumno, soočiti se moramo z vsemi pomankljivostmi v našem sistemu, tudi z spremembami pogodb. Preprečiti moramo razpad Evropske unije. Do nasprotovanja Evropske unije prihaja predvsem zaradi razočaranja nad Evropsko unijo, tudi v moji državi. In če želimo, da bo Evropska unija ostala tudi v prihodnosti, potem potrebujemo novo unijo, unijo državljanov, bolj solidarno unijo, bolj vključujočo unijo, bolj enakopravno in bolj demokratično unijo. Edino unijo, v kateri si naši državljani danes in v prihodnosti zaslužijo živeti. Hvala lepa. hvala lepa gospod predsednik vlade preden dam besedo podpredsedniku katainenu bi rad izpostavil kako zelo pomembno je za nas sodelovanje držav članic ko gre za okrepitev pristojnosti evropskega parlamenta Kar pa zadeva priseljevanje, zahtevamo dodatna prizadevanja pri naslednjem zasedanju sveta. Upam, da bodo sprejeti predlogi Evropskega parlamenta. Če tudi lahko sprejmemo kompromise glede reforme Dublinske uredbe. Mislim, da se s tem strinjajo vsi poslanci v dvorani. Sedaj pa podpredsednik Evropske komisije Jirki Katajnen. Tajani. Gospod predsednik Tajani, gospod uh, predsednik sveta Conte, gospe in gospodje. Italija ima posebno mesto v srcu Evrope. Italija je že veliko dala Evropski uniji in že od samega začetka je z nami. Spinelli in Rosi sta postavila sanje svobodne in združene Evrope. Evropske narode sta pozvala, da se združijo in da poskrbijo, da se napake iz preteklosti ne bodo več ponovile. Po vojni je De Caspri postal velik pionir. Leta 1957 je bil v Rimu, ko je bila podpisana rimska pogodba z šestimi ustanovnimi članicami. 60 let kasneje leta 2017 so voditelji držav članic spet stali na istih stopnicah v Rimu in obnovili zaveze v Evropski uniji. Takrat jih je bilo 27 z vsega kontinenta in to je bil znak, kako daleč smo prišli. To želim povedati, zato ker je zgodovina Italije posebna in to je eden od razlogov, zakaj je Italija tako pomembna v Evropski uniji in zakaj ima tako pomembno mesto. Ampak to omenjam tudi zato, ker želim pokazati, da se Evropa razvija in razvoj teče najbolje, če v razvoju sodelujejo tudi italijani. Zgodovina nam mora služiti kot zgled in opomnik. Če želimo biti uspešni v prihodnosti, mora Italija ostati v srcu Evropske unije. In tudi močna Italija potrebuje močno Evropo. Skupaj moramo graditi prihodnost v enotnosti in solidarnosti. Vedno moramo sodelovati, ne smemo si nasprotovati. Govoriti moramo drug z drugimi, ne drug o drugemu. In Če govorimo o Evropi solidarnosti, mislim, da je Italija najboljše mesto za začetek. Evropske solidarnostne sile so tam začele z delom, zato da so pomagale rešiti posledice potresa leta 2016. V Umbriji in v tej regiji je bilo veliko prostovoljcev, Zagotovljene je bilo tudi 1,2 milijarde evrov finančne pomoči v okviru solidarnostnega sklada EU. Vsi smo videli posnetke mladih prostovoljcev z vse Evrope, ki so pomagali ponovno zgraditi ali restaurirati čudovito crkv v Italiji. To je zgled sodelovanja in to mora biti tudi osnova za sodelovanje v prihodnosti. Tudi Italija je večkrat pokazala prav ta duh. Predsednik Juncker je že večkrat povedal, da je Italija ena tistih držav, ki je rešila Evropo v času migranske krize. Res je, nekatere druge države so bile prepočasne pri tem, da bi pomagale Italijanom. Ampak res je tudi, da je Evropa pomagala Italiji na vse možne načine. Od začetka migracijske krize do konca leta 2018 je komisija zagotovila skoraj 950 milijonov evrov za podporo upravljanja migracij in pristanišč. To vključuje tudi 250 milijonov evrov izredne pomoči, zato da bi pomagali, naprimer pri operacijah iskanja in reševanja, da bi izboljšali obrate za sprejem in da bi pomagali ljudem, ki sodelujejo pri tem. Italija je bila torej deležna pomoči Evrope. In ne smemo pozabiti na operacijo Sofija ali na ulogo Evropske obalne in mejne straže. Reševanje življenj na morju je nekaj, pri čemer sodelujemo vsi in tudi tukaj potrebujemo Italijo. Gospod premijer, Jasno je, da mora Evropa premustiti razlike in da mora najti trajnostne in vzdržne rešitve. Ne moremo se več zanašati na ad hoc rešitve. Daleč smo prišli od vrhunca krize. Prihodov je zdaj manj, skoraj 97 odstotkov v vzhodnem sredozemlju in podobno je tudi v osrednjem sredozemlju. 700 življenj in več smo rešili na morju. In jasno je, da moramo zdaj delo zaključiti, zaključiti moramo reformo azilnega sistema. Komisija je predstavila vse predloge, zdaj pa je čas, da se doseže napredek. Italija mora sodelovati v celoti, če želimo uspeti. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod premijer, Evropa si prizadeva za mir in blaginjo in vsi moramo zagovarjati urednote Evropske unije. Odločiti se moramo, kaj želimo.